šest predlogov resolucije bilo vloženih. Ob koncu razprave. Razprava je sedaj zaključena. Čaka nas glasovanje. Najprej glasovanje o razmerah v Kambodži in Laosu. Sedem. Seks in namenliche abstimmung. abstimmung ist... Sedem resolucij v zvezi z eh, Laosom in Kambodžo. Lahko glasujete ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog strojem besedem glasujemo poimensko. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog strojem B8 glasujemo poimensko. Ste si glasovali. Sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe tri za, proti, bomo to preverili. Lahko glasujete elektronsko. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5 glasujemo poemensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako spremenjena resolucija. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Druge, druge predloge resolucije so s tem postali brez predmetni. Sedaj pa še Volitve v Bangladešu, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Izvorno besedilo s tem smo to rešili oziroma odstavek 9 izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Tako spremenjena resolucija, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa še resolucija v zvezi z najnovejšimi poskusi kriminalizacije oseb LGBTI, še prej pa gospod Posred postopkovno. Gospod predsedujoči, tukaj obstaja nek osnovni problem. Moja politična skupina je uložila zelo dober alternativni predlog resolucije in nismo sodelovali pri skupnem predlogu resolucije. No, ampak našega osnutka sploh ni v dosijeju sploh ni bil preveden in to se zadnje čase skozi dogaja. Če imamo skupno resolucijo, sploh več ni izvornih besedil. Samo če del skupine vključi del izvornega besedil, izvorno besedilo v skupno resolucijo in del ne, naj se skupina odloči, ali želi novo resolucijo podpreti ali ne. Če torej skupina ne sodeluje pri skupni resoluciji, potem naj ostane tudi izvorno besedilo resolucije neke skupine, če se tej skupini zdi njeno izvorno besedilo boljše. To mora stati v dosejih. Hvala, gospod Posel, to bomo vzeli na znanje. Mislim, da imate prav. Tako da bomo spremenili tukaj delovno prakso če besedil ne podpišejo vse skupine, potem moramo imeti na voljo tudi alternativne predloge resolucij. Naj vas opozorim na to, da gospod Poselt ni um, svojega postopkovnega vprašanja izkoristil za to, da bi uh, Eh, odložili s tem glasovanjem. No, sedaj pa glasujemo izvorno besedilo, prvi odstavek, kdo je za. Gospoda Kajzer. Eh, Samo moram povedati, da sem bila tudi sama presenečena nad odsotnostjo tega besedila, sama sicer nisem podprla tega predloga, vendar pa sem pričakovala, da bomo ta dokument kljub temu dobili. Tukaj gre res za manjšo težavo, ki bi jo morali odpraviti. Kolegica De Kajzer, če vas tako zelo zanima, sem prepričan, da vam bo ELS pripravljena naknadno poslati to besedilo. Odstavek ena izvorno besedilo. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Drugi odstavek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Izid je nekoliko tesen, tako da bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti odstavek za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek devet za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek devet bomo preverili, lahko glasujete elektronsko. Le abgestimt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, jaz tukaj zelo dobro vidim, kako glasujete. Tisti, ki izvleče glasovalno kartico, še preden rečem konec glasovanja, je njegov glas izgubljen. Deseti odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajsti odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Ostavek 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverili bomo odstavek 12. Lahko glasujete elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 14. odstavek, izvorno besedilo z ustnim predlogom spremembe, ni pa mi bilo sporočeno, kdo bo predstavil ta ustni predlog spremembe. Gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gre za zamisel, da bi v 14. predlog spremembe dodali tudi Rusijo in pa tudi predsednike teh držav. Pozabili smo torej na Rusijo pri tem sklicu naslovnikov. Hvala. Gibt es Einwände? ali temu kdo ugovarja, ne. Potem 14. stavek izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 7, 1 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava B, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še tako spremenjena resolucija. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gospe in gospodje, tako smo obdelali dnevni red. Vsem želim srečno pot domov in vidimo se spet v Bruslu ali Štrasburu. Pre, Seja je prekinjena.